9. Besedo dobi gospod komisar Dimas. Prosim. Zahvaljujem se vam, gospa predsedujoča. Hotev bi članom tega parlamenta izrazite sožalje tistim, ki Eh, so bili žrtve teh gozdnih požarov v letošnjem poletju. Seveda je potrebno prispevati v vseh državah članicah, da bi se čim bolj preprečili gostni požari. E, tudi napori Evropske unije so bili izredno pomembni in pomagali smo državam članicam, ki so bile prizadete s temi gostnimi požari. Hotel bi se prisrčno zahvaliti Evropskemu parlamentu tudi za financiranje pilotnega projekta v tej zvezi. Hotel bi tudi povedati, da ta pilotni program je samo en majhen del pri odejanju predlogov, zamisli gospoda Banjeja, ki se mu tudi prav prisrčno zahvaljujem. Na osnovi tega pilotnega programa smo okrepili civilno zaščito in s tem tudi prispevek, ki smo ga lahko dali državam, ki eh, so bile prizadete. Francija, Italija, Španija in tudi druge članice Evropske unije so bile zelo dejavne, eh, dale so na eh, voljo letala, naprimer v Grčiji, v Italiji, na Portugalskem in tudi v drugih državah. Prvič sta sodelovali dve ladji, Eh, skupno z grškimi eh, vojaškimi silami in tudi portugalskimi, tako da bi obvladali eh, požarje, ki so se pojavili na teh območjih. Glede na te dogodke smo slišali od ljudi, pa tudi od politikov, da je potrebno, da bi imela Evropska unija posebno skupino, eh, enoto, ki bi lahko intervenirala, učinkovito intervenirala, eh, če je to potrebno. Tu so se tudi, smo se trudili v tej smeri, Vzpostaviti smo, vzpostavili smo takšno enoto in eh, pri tej temi je Evropski parlament seveda tudi zelo dosti pomagal. Dali smo na voljo eh, gasilske avtomobile, tudi letala in mm, gasilsko enoto eh, pod nadzorom Evropske unije, ki je intervenirala pri takšnih gozdnih požarih v različnih državah, predvsem v teh šestih državah od devetih, kjer je bil sprožen mehanizem za civilno zaščito in kjer so te eh, gasilske enote postale tudi aktivne. Seveda, so intervenirale tudi eh, domače eh, gasilske enote, ampak pokazalo se je, da je potrebno sodelovanje tudi drugih držav. Eh, ti so prispevali gasilske avtomobile in pod emblemo, delovali pod emblemom Evropske unije. Na ta način smo pokrili tudi pomankljivost pri eh, interveniranju domačih enot, eh, pokrili tudi pomankanje gasilskih avtomobilov, predvsem na Portugalskem, na Grčiji, tudi v Italiji, pa predvsem v Grčiji, kjer bil, so bili požari največji. Eh, aktivni smo bili tudi na Korziki, Seveda, Korsika kot eh, otok je bila predvsem odvisna od naše pomoči. Drage kolegice in kolegi, mislim, da je izredno pomembno, da imamo avtonomno gasilsko enoto, da lahko eh, intervenira v imenu Evropske unije. To je zagotovo za prihodnost izredno pomembno. Moramo imeti takšno skupino, ki bo lahko hitreje intervenirala, če pride do takšnih elementarnih nesreč. Tudi, kadar jih povzročijo ljudje. Jasno, smo tudi mi razmišljali, eh, kje je vzrok za izbruh teh požarov. Zagotovo gre za to, da moramo ščititi tudi bogatstvo naših gozdov in eh, zato je seveda tudi komisija eh, pristojna za to področje. Eh, kot rečeno, morali bi imeti evropsko enoto, to bi bil za dodatni varnostni ventil. In seveda potrebno je v to se tudi investirati, usposobiti ljudi, eh, strokovnjake, da lahko intervenirajo pri takšnih elementarnih nesrečah. Tu eh, prihaja tudi do določenih praktičnih problemov, problemov usklajevanja pri eh, gašenju gozdnih požarov. Treba je seveda tudi razmišljati o tem, katere prioritete morajo biti, kat, kakšni pogoji, kdaj se uporabi gasilske avtomobile, eh, če mogoče pride na različnih krajih sočasno do požarov. To so vprašanja, ki jih je potrebno izčrpno eh, obravnavati. Evropska komisija bo dala to razpravo tudi Evropskemu svetu in Evropski svet bo v skladu z pilotnim programom ustrezno reagiral. Spoštovane dame in gospodje, svet, Evropski parlament in komisija morajo sodelovati, da vzpostavimo ta mehanizem. V mestnem času pa morajo seveda eh, tudi države članice eh, biti aktivne, torej morajo izpolnjevati svoje obveznosti glede posredovanja informacij. Kar zadeva mehanizem civilne zaščite, to imamo od leta 2001, v prvih letih je ta mehanizem funkcioniral, bilo je malo intervencij od leta 2005 in v letih zatem pa je bilo intervencij vedno več, imeli smo torej več intervencij tako v Evropski uniji kot tudi izven Evropske unije. Približno 50 odstotkov v Evropski uniji in 50 odstotkov zunaj Evropske unije. To je pomembno, da eh, pomagamo tudi območjem zunaj eh, Evropske unije, da se tudi tam uporablja ta mehanizem. Kot rečeno, eh, imeli smo intervencije tudi v primeru cunamija in v tem primeru in v enem drugem pa smo bili prvi, ki smo intervenirali, ki smo dali na eh, kraj sam eh, tudi usposobljene ljudi. Seveda pa je na tem področju potrebno tudi še marsikaj narediti. Tisti, ki prebere Banjevo poročilo, bo videl, eh, kakšne možnosti imamo, da napredujemo pri civilnem, eh, civilni zaščiti v smislu eh, zaščite naših eh, gozdov. Najlepša hvala. Najlepša hvala, komisar Dimas. Prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Prvi ima besedo Skila Kakis v imenu eh, Evropske ljudske stranke. Gospa predsedujoča, dame in gospodje, v Južni Evropi smo vsako leto priče velikim gozdnim požarom. 400 tisoč kvadratnih metrov gozdov pogori. gori. V naslednjih desetletjih pa bo ta problem še hujši. V 30-40 letih bomo priče da je težko uh, se boriti proti uh, učinkom uh, eh, topli gred in to zagotovo bo negativno se eh, reflektiralo na naše življenje. Eh, imamo, priče smo vedno večjih eh, gostnih požarov in večjih nevarnosti. Pri borbi z požari to je pravzaprav pristojnost držav članic vsako leto se borimo proti velikemu številu požarov in v glavnem tudi uspešno, ampak včasih obstajajo izredne razmere. Takrat pa je potrebna eh, solidarnost Evropske skupnosti. Eh, tu uh, gre predvsem za te posebne primere, o tem, kar sedaj govorimo. Gre za vzpostavitev učinkovite intervencijske skupine. Uh, In o tem je tudi komisar Dimas govoril in to je predlagano tudi v proročilu. Potrebno je, da prožno delujemo, da takoj eh, interveniramo in kar, da ima eh, borba proti požarom v Južni Evropi prioriteto. Potrebno je natančno predvideti primere, kdaj mora intervenirati Evropska unija. Eh, tu je, to je za borbo proti tej naravni nesreči izredno pomembno. Ta odločitev je izredno pomembna, predvsem za tiste države, ki so bile žrtve takšnih velikih gozdnih požarov. Moramo eh, pokazati senzibilnost do ljudi, ki jih je pri svojih ti eh, požari prizadeli. V imenu socialistov in demokratov govori gospa Podimata. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. V letošnjem letu se je položaj pri gozdnih požarih poslabšal. Vsako jesen delamo eh, analizo, ugotavljamo, eh, da so požari vedno večji. Na Grčiji smo izgubili 100 tisoč hektarjev eh, gozdov, ki so uničeni. Eh, to velja tudi za Španijo, za Portugalsko in Italijo. Gospod komisar, ena stvar je jasna in to ste tudi rekli. Mi se ne naučimo dovolj iz napak preteklosti. Že šest let govorimo o tej Evropski intervencijski skupini. O tem to v parlamentu vedno znova zahtevamo. E, prihaja pa do napak posameznih vlad pri načrtovanju, pri odejanjanju, e, pri e, mogoče celo ni dovolj eh, volje, da se spreme ustrezne zakone, tako da bi eh, bilo obvezno, da se pogozduje eh, požgane gozdove. Ne glede na civilno zaščito pa je stvar takšna, da bi morali tu imeti možnost priti tudi do sredstev iz eh, sklada solidarnosti. Morali bi imeti takoj dostop do teh sredstev. In končno, gospod komentar, vi zelo dobro veste, še boljše kot mi, da gre tu za novo generacijo požarov. E, to so tako imenovani intenzivni požari, ki so zagotovo povezani tudi z spremembo podnebja in ki prizadevajo predvsem južni del Evrope. Mi takoj potrebujemo prestrukturiranje e, zaščite gozdov na evropski ravni z ustrezno prilagoditvijo novim danostim pri teh pogoznih požarih. In eh, to bi bilo treba eh, sprejeti ukrepe, ki eh, se sprejemajo tudi za podnebne spremembe. V imenu Alde, gospa Bilbao, minuto in pol. Gracias, gracias al... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem komisarju za njegove izjave. Jaz mislim, da potrebujemo skupno politiko eh, za preventivo pred gozdnimi požari. Eh, do gozdnih požarjev vedno znova prihaja. Letos poleti smo spet bile, bili priča temu. Hotela sem najprej spomniti na štiri gasilce in njihove družine, ki so julija izgubili življenje pri eh, intervenciji. Eh, Politika preventive je na vsak način pomembna, pomembno pa je tudi usklajevanje. Eh, številni gozdni požari, do katerih je prišlo, eh, vzrok za njih je bila večkrat špekulacija. Eh, Naprimer, špekulacije zaradi nepremičnin. Zaradi tega je prišlo do tega. Potrebno bi bilo to popraviti, povišati tudi eh, kazni, če se ugotovi, da je vzrok za požar eh, ok, eh, kaznivo dejanje. Hotela bi še dodati, da moramo imeti na voljo ustrezna sredstva, tako da se te območje lahko obnovi, eh, tako da se stvari lahko izboljšajo, da se lahko intervenira z ustreznim instrumentarjem. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu zelenih, gospod Tremopulos, tri minute, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoča. dejansko je zanimivo to, da Grki govorimo o tem, se to zadeva celoten evropski jug, kajti takšni gozni požari se sistematsko pojavljajo povsod in to tudi slabša bioraznolikost, kakovost življenja in seveda kakovost, tako kakovost življenja državljanov. Gozni požari v Grčiji so veliko krat posledica slabe gozdne politike in politike, ki je včasih tudi protislovna. Nažalost sta obe največji stranki poskušali to nekako postaviti na stranski tir in ne zavarovati gozdov z ustavo. Pomembno je, zavarovati gozdove. Seveda pa je pomembno tudi dejstvo, da se v nekaterih gozdovih nabirajo odpadki. Pogosto se uporablja alibi in se ne sistematično lotevamo boja proti odpadkom v gozdovih. In zato se moramo lotiti tega na evropski ravni z usklajenim evropskim pristopom. Zato bi si morali prizadevati za trajnostno evropsko gozdarsko politiko in prav tako bi morali zagotoviti sredstva iz ustreznih skladov, sredstva, ki so naprimer na razpolago iz solidarnostnega sklada, da bi ta sredstva tudi razumno in ustrezno uporabili. Sredstva, ki jih damo na razpolago prizadetim področjem, morajo biti razdeljena na podlagi jasnih kriterijev, tudi kriterijev glede pogozdovanja. In seveda je potrebno jasno povedati, da jih bo potrebno tudi vrniti, če se bo pokazalo, da države članice ta sredstva naprimer uporabljajo za turistični razvoj ali razvoj naselij. To je nekaj, kjer je parlament vedno znova izrekel priporočila. Vedno znova smo opozarjali na to, da se moramo boriti proti tem nevarnostim, vendar pa žal tega ni nihče resno imel. Zaščita gozdov in bioraznolikosti je možna le, če bomo imeli trajnostno politiko za boj proti tem nevarnostim na nacionalni, regionalni ravni, ko bomo vključili tudi prebivalstvo v to, ljudi na podeželju in ko bomo seveda ljudi tudi ustrezno izobrazili. Prav tako je potrebno pomagati ljudem na kraju samem in seveda šolati tudi gasilce. Prav tako je potrebno razviti bolj učinkovite mehanizme za pravočasen boj proti naravnim nesrečam. Okrepiti je treba enoto za boj proti gozdnim požarom. Prav tako je potrebno slediti priporočilom, ki so v poročilu. Zato bi si želeli resolucije v Evropskem parlamentu. Želimo si sodelovanja med državami članicami tako, da bi imeli temeljito preventivo, boj proti naravnim nesrečam, hkrati pa tudi učinkovito porabo sredstev Evropske unije. To smo dolžni našim otrokom. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Šuntis v imenu GUE NGL minuto in pol. Upam, da sem prav izgovorila vaše ime. Provedre. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Grčija je že tretje leto zapored žrtev katastrofalnih požarov. Leto 2007 je bilo eno najbolj katastrofalnih v moji državi. Da pa tudi požari v Atiki so znova pokazali, kako pomembno je, da imamo tudi boj, torej gasilske enote za boj proti naravnim nesrečam. Atene so evropska prestolnica, ki ima najbolj onesnaženo okolje in požari 2007 in 2009 so okoljske težave še poslabšali. Podnebne spremembe so morda lahko krivec za uničevanje na jugu Evrope, vendar pa je tudi nacionalna in evropska politika zatajila. Tukaj potrebujemo temeljito spremembo pri okoljski strategiji. Tega še nismo poskušali storiti. Grška vlada vedno znova pravi, da želi pogozdovati in tako dalje in tako dalje, vendar pa pogosto ni dovolj sredstev in tudi sredstev Unije ne moremo uporabiti dovolj prožno. Rad bi vas vprašal, gospod Dimas, kdaj bomo lahko podkrepili varovanje gozdov tudi z ustrezno kartografijo, kajti že s tem bi lahko veliko stvari preprečili, lahko bi pokazali, katera so najbolj občutljiva področja. Ne sme prihajati do nadaljnih katastrof na teh območjih. In tukaj morate kaj predlagati, tudi kar se financiranja, pogozdevanja naprimer tiče. Prav tako Evropska komisija predlaga, da bi predlagam Evropski komisiji, da se pogovori z novo grško vlado po volitvah v Grčiji in da skuša registrirali tudi območje v Atiki okoli letališča, da bi videli, katera območja so najbolj ogrožena. Hvala lepa, sedaj pa gospa Cavela, 4 minute, EFD. Najlepša hvala gospa predsednica. Z veseljem poslušam to razpravo in to, kar ste tudi vi povedali. To je bil v bistvu odziv na pismo, ki smo vam ga poslali drugi dan eh, gozdnih požarov. Takrat smo predlagali, da bi morali delovati skupno in sicer, da bi se morala Južna Evropa združiti v boju proti gozdnim požarom precej podrobnih predlogov smo vključili v pismo in eh, gospod komisar, zelo zadovoljni smo, da so tudi vsi drugi grški evropski poslanci in španski evropski poslanci naklonjeni predlogu, da eh, delujemo skupaj in da oblikujemo skupni pristop k razvoju evropske strategije za boj proti naravnim katastrofam. Gospod komisar, kot vse kaže, imajo podnebne spremembe za posledico tudi gozne požare in poplave. Gre za pomemben strukturni fenomen, zlasti, če mislimo na požare in poplave, ki smo jim bili priča v zadnjem času. Zato ne smemo biti osredotočeni samo na kratkoročne okrepe, ampak moramo narediti vse, da bomo lahko oblikovali dolgoročno strategijo. In zato morajo sredozemske države predvsem razviti ustrezne politike in ustrezne mehanizme. Priznati je treba, kako pomembno je takšne mehanizme imeti. Zato pa je potrebna solidarnost In gospod komisar, naj omenim, da severnoevropske države često drugače gledajo na ta problem. Ko govorimo o podnebnih spremembah, vidimo, kako hitro te spremembe potekajo. In naravne katastrofe so rezultat teh eh, podnebnih sprememb. Včasih so te eh, katastrofe, drugačne oblike na severu kot pa na jugu Evrope in zato potrebujemo celovito strategijo za preprečevanje in boj proti takšnim naravnim katastrofam. Trenutno obstaja samo majhna enota za boj proti gozdnim porožajem, delovala je dobro poleti in zelo pomembno je, da se poveča ta enota. Tako, da bo lahko to postalo predmet tudi na ravni sveta in komisije. Države iz eh, Južne Evrope morajo sodelovati med seboj, evropski poslanci morajo sodelovati z uh, vladami in podpreti predloge gospoda komisarja Dimaca. To je pomembno za vse sredozemske države. Pogled, dali smo si eh, tudi eh, predlog EPP oziroma eh, Evropske ljudske stranke in ga podpiramo. Tudi rezolucija je pomembna. V tej zvezi želim podariti eno stvar, ki jo podarja tudi ELP. Pred Kopenhagenskim sestankom moramo posvečati več pozornosti oblikovanju strategije za boj in preprečevanje nacionalnih katastrof. Proračun oziroma sredstva, ki morajo biti na razpolago za take napore, so zelo pomembna in zato moramo v Köbenhavnu razviti ustrezne mehanizme skupnosti za boj proti gozdnim požarom. To mora biti naša prednostna naloga v okviru strategije za eh, boj proti eh, tem katastrofam. Imenu samostojnih poslancev, gospod Obermajer, dve minuti. Spoštovana gospa predsedujoča, dragi kolegi, to, kar se je dogajalo v Grčiji letos poleti, se v Evropi ne bi smelo ponoviti. Eh, imeli so 75 eh, požarjev, eh, pet od njih ni bilo mogoče kontrolirati in približali so se tudi Atenam. Tu so intervenirali Eh, predvsem prostovoljni gasilci, ki se jim je potrebno zahvaliti, da so eh, požare v določenih regijah eh, tudi lahko kontrolirali. Jaz občudujem kolege, prostovoljne gasilce, ki, katerih oprema ni na zadnji stopni razvoja tehnike. Moram reči, da sem že dolgo let član prostovoljnih gasilcev v Avstriji, zato točno vem, kaj so oni eh, naredili, kaj so uspeli narediti. Meni se zdi odlično, da bi naj vzpostavili eh, evropske enote, ki bi intervirale takrat, ko nacionalne enote ne morejo same obvladati iz položaja. Jaz mislim, da je to izredno pomembno, zato se mi zdi, da je izredno pomembno, da vzpostavimo ustrezne mehanizme in zato vam priporočam, da Eh, se poslužite znanja, ki tu obstaja, predvsem v Srednji Evropi, Nemčiji, Avstriji, namreč, da imamo eh, sistem prostovoljnih gasilcev na celotnem območju in to je staro že sto let. Jaz sem prepričan, da bi bilo tu potrebno navezati stike z temi prostovoljnimi gasilci. Mislim in to ponujam grškim prijateljem, eh, da je potrebno v teh primerjih tudi, da sam nekaj narediš. In če potrebujete pilotni projekt za vzpostavitev prostovoljnega gasilstva, potem sem na vsak način rad pripravljen s svojimi kolegi, da pri tem aktivno pomagam in sodelujem. Hvala lepa. To so bili govorniki v imenu političnih skupin, sedaj pa še nadaljni govorniki. Najprej gospod Barnier, dve minuti, prosim. Najlepša hvala, gospa eh, predsednica, gospod komisar, kolegice in kolegi. Jasno je, da se želim komisarju Dimaso zahvaliti za to, ker je nocoj za nami in tudi za njegov odziv na vse naravne katastrofe. Z njim smo veliko sodelovala takrat, ko me je predsednik Baroso prosil za pripravo poročila o e, civilni zaščiti in vlogi te civilne zaščite na področju boja proti e, naravnim katastrofam. To je poročilo iz leta 2006, vendar pa vsi problemi ostajajo aktualni. Seveda ne trpi samo e, Grčija vse države so prizadete. In tu niso samo naravne katastrofe, ampak obstajajo tudi katastrofe, ki jih povzroča človek. Recimo katastrofe na morju, Erika in podobne. Potem so to industrijske katastrofe tipa Černobil. Potem so še druge naravne katastrofe, ne samo eh, gozni požari, tsunami. Še vedno se ga spomnimo. Eh, lahko pride do njega tudi v Sredozemskem morju čisto odkrito povedano, gospod komisar, kolegice in kolegi, Orodja, ki jih uporabljamo, niso zadostna za boj proti tem eh, katastrofam, ki jih bo vedno več eh, zaradi podnebnih sprememb. In zato moramo biti bolj ambiciozni. In zahvaljujem se komisiji, komisarju Dimaso in vsem drugim, ki so delali na tem, ki so okrepili mehanizem civilne zaščite. Vendar pa moramo še dlje. S tistimi državami članicami, ki si to želijo, lahko ustvarimo okrepljeno sodelovanje. Če vseh 27 ne bo za to, potem lahko začne 12 ali 15 držav. Ko sem delal ta seznam eh, naravnih katastrof, sem videl, da so vse države prezadete. Spomnimo se poplav Nemčije leta, eh, v Nemčiji leta 2002, potem je tu terorizem, potem so tu pandemije in zato predlagam, da gremo dlje, da se predlaga državam članicam, da gredo dlje in naš parlament, odbor za okolje in odbor za uh, obrambo in varnost vas bosta podpirala pri tem. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja govornica, gospa Estrela dve minuti, prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod komisar. Še enkrat smo tukaj in še enkrat govorimo o gozdnih požarih. Vsako leto namreč gozdovi, eh, požari uničijo del evropskih gozdov in podnebne spremembe eh, potekajo še naprej in zaradi segrevanja ozračja prihodnost ne izgleda nič boljše. Ne moremo se posem izogniti nacionalnim katastrofam, ampak lahko poskušamo in jih eh, preprečimo s tem, da zmanjšamo izpuste CO2 in da oblikujemo ustrezne ustrezne politike varovanja gozdov, to bo pomagalo oblikovati tudi eh, različne storitve in pa priznati vlogo, ki jo imajo gozdovi. Zelo pomembno je zavedati se, da moramo na evropski ravni bolje delovati v tej smeri. Veliko držav članic eh, je že veliko vložilo v eh, te dejavnosti. Recimo pri nas pripravljamo načrt za prestrukturiranje teritorijev, imamo tudi posebni proračun za boj proti eh, požarom, imamo spremenjeno zakonodajo in imamo tudi program, eh, ki eh, pomaga prizadetim območjem. Vendar pa moramo narediti več. Delati moramo tudi bolje v vseh tistih državah članicah, ki jih požari prizadevajo. Ravno tako mora Eh, Evropska komisija sprejeti tudi predloge, ki jih eh, je uložil Evropski parlament v obliki rezoluciji. Eh, dokument oziroma poročilo gospoda Barnjeja je že bilo omenjeno, to je pomembno in tudi sam sem bil poročevalec o naravnih katastrofah v odboru za okolje. In tudi to poročilo sebuje predvsej predlogov. Zelo pomembno je, da tistim državam članicam, ki iz finančnih razlogov eh, niso vedno eh, za eh, sprejemanje več mehanizmov, tem moramo povedati, da je dražji eh, da je dražje stvari popravljati, kot pa jih pravilno oblikovati že sprva. V Kopenhavnu moramo oblikovati ambiciozni načrt za Eh, boj proti podnebnim spremembam, proti segrevanju ozračja, ravno tako pa mora komisija pripraviti svoj del. Hvala lepa, naslednji govornik, gospod Alfonzi, minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi Korsika je bila letos žrtev eh, velikih požarov kot Sardinija, Katalonija, Grčija, potem tudi Kanarski otoki. Najprej naša skupina želi izraziti solidarnost vsem prizadetim, prav tako želimo, da se eh, izkaže evropska solidarnost na tem ravni in sicer v tej zvezi postavljam vprašanje gospodov komisarju v zvezi z možnostjo uporabe eh, sklada solidarnosti. Letos je bila vračina zelo eh, visoka, 44 stopin, zelo suh zrak in to se vedno večkrat dogaja in v takih okoliščinah lokaln, eh, lokalna sredstva niso več eh, dovolj. Eh, v prejšnjih letih smo imeli milejšo klimo in zato ni Korzika toliko trpela. Vemo, kako se, bo razvija, kako se bo razvijalo podnebje. Določene stvari lahko predvidimo. Naprimer, oklepljeno civilno zaščito, kot jo predlaga Barnjevo poročilo kajti delovati moramo hitro, sicer bo potem prepozno. Ko začne enkrat gost goreti, se eh, ogen ne ostavi zlahka. Omenjali ste tudi projektno, eh, projektni eh, oziroma pilotni projekt, gospod predsedojoči, gospod komisar, in mislim, da se morajo vsi evropejci vključiti v napore za boj proti Eh, gozdnim požarom. In nenormalno je, da proračun za leto 2006 ne predvideva nobenih sredstev za posebne sile za boj proti, eh, bo, proti gozdnim požarom. In gospodu Banjejo smo pripravljeni pomagati. Isto. Hvala lepa. Naslednji gospod Tusa s minuto in pol. In prikajes in varčja politiko problema, pomedijateri. Najlepša hvala. Gozdni požari so v osnovi politični problem, v državah, kot so Portugalska, Španija, Francija, Italija in Grčija. Ti požari imajo zelo pomembne posledice za ljudi in za okolje. Sam imam osebne izkušnje v Grčiji in na podlagi teh izkušenj vam lahko povem, da so požari, ki so prizadeli jugovzhodni del Grčije in tudi druge dele Grčije, povzročili og, eh, ogromno uničenja. Če si pogledamo, kako so se odzvale vlade in če si pogledamo, kako se je odzvala vlada v naši državi. Eh, njihovi ukrepi so ukrepi, ki jih lahko pričakujemo od ljudi, ki delajo v kapitalističnem gospodarstvu. Če si pa pogledamo, kako trpijo ljudje, ki so izgubili vsa svoje imetje v teh požarih, potem vemo, da je jasno, da vsi mehanizmi, ki se pripravljajo, ne glede na to, kako moderni so ti mehanizmi, ne bodo nikoli mogli v celoti rešiti tega problema, kajti okolje se uničuje in celotna prihodnost našega planeta je v nevarnosti. Kaj se je zgodilo samo pred nekaj eh, dnevi, 12. Eh, septembra? Vse te fenomene moram, moramo obravnavati povezano, upoštevati, da ljudje izgubljajo svoja življenja in ne moremo in ne smemo dopustiti, da, prevla, da prevlada logika špekulacij. Zelo, zelo pomembno je hitro ukrepati, pomembno je zagotoviti ustrezna finančna sredstva, tako da bodo tudi ljudje, ki so bili prizadeti, eh, dobili očkodnine oziroma da zagotovimo tudi ustrezno uporabo zemlje. Ne sme se dopuščati, da ljudje uničujejo gozdove. To pomeni, da potrebujemo tako ustrezno politiko ravnanja uh, eh, za gozdovi kot ustrezne gasilske organizacije. Hvala lepa. Čeprav nismo pod takšnim časovnim pritiskom danes, vseeno prosim, da se držite časa za govor in spoštovanje do kolegov, ki to tudi počnejo. Naslednji gospod Mauro, dve minuti signor presidente eh, gospa predsedujoča proračunski instrumenti ki jih ima evropska unija na razpolago za boj proti temu zelo pomembnemu problemu je prav gotovo eh, zelo eh, koristen. Tu v glavnem mislim na Evropski solidarnosti sklad. Leta 2007 smo imeli občutek, da se ta eh, proračunski instrument ne uporablja ustrezno, kritizirali smo uporabo in rekli smo, da je potrebna fleksibilnost pri upravljanju tega sklada. Še vedno mislimo tako, eh, sklad mora biti uporabljen na fleksibilen način, tako da je mogoče porabo prilagoditi vsakodnevnim potrebam. Dobro bi bi bilo zbirati izkušnje. Isto časno moramo upoštevati tudi, kako ti požari vplivajo na posamezna območja in, eh, in zagotoviti ustrezno pomoč različnim eh, skupinam ljudi. V odborih smo slišali predloge, da se mora s tem ukvarjati tudi svet, vendar izgleda, da svet ne posluša teh pozivov. Če bo Eh, imeli zagotovljeno fleksibilnost, bo mogoče solidarnostni sklad bolj učinkovito uporabljati pri reševanju teh ogromnih problemov, s katerimi se srečujemo in s katerimi se še bomo srečevali. In zato prosim komisarja, da ustrezno upošteva odstavka 3 in 11 naše resolucije, kajti to vprašanje fleksibilnosti je bistvenega pomena. In To, sicer, to ne pomeni, da bi države članice lahko počele eh, karkoli pač bi hotele, ampak gre samo za to, da moramo način črpanja teh sredstev ustrezno prilagoditi. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Perelo, dve minuti. Ja, senjora predsednica. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar. Nekaj smo že slišali, da obstajajo tudi izboljšave, ampak še vedno smo priče velikim gostnim požarom. Zato je ta resolucija pomembna. Je pa ena izmed številnih resolucij in moram reči, da nas še vedno skrbi. Eh, veliki gozni požari imajo različne vzroke, ampak na vsak način moramo se zavedati, da igra pomembno vlogo tudi podnebne spremembe. Jasno je tudi, da ta parlament poziva komisijo, da pokaže solidarnost, da da na voljo vsa sredstva, ki obstajajo. Moramo misliti na žrtve, moramo misliti na škodo, ki je nastala. E, uničevanje gozdov, vsi ti fenomeni morajo voditi do tega, da ne bi delali preveč birokratsko, da moramo razviti neko strategijo, da lahko damo sredstva na voljo in da ta sredstva tudi povečamo. Države članice morajo s tem odgovorno postopati, to je jasno, ampak pri tem ne gre za problem, ki zadeva samo Južno Evropo in samo eno državo. Tu gre za problem, eh, za skupen problem. Zato ta, ima parlament pomembno nalogo, da zagotovi, da se bo na konferenci v Kopenhavnu prevzelo jasne obveznosti, da zmanjšamo uh, učinek toplogrednih plinov. To je nujno potrebno, če bi hoteli re reševati te probleme in se boriti proti vedno večjemu številu gostnih požarov. Ta resolucija je velik izziv za parlament, potrebno je udejaniti in zagotoviti je potrebno, da ne bo jug Evrope še naprej gorel. Naslednja govornica je gospa Lope Fontanje. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod komisar, spoštovani poslanci, nažalost je. Yeah. stvar, taškna, da se moramo ukvarjati s to žalostno zadevo, eh, predvsem, kadar gre za gozne požare. Zopet smo bili priče po leti 2009 velikim goznim požarom in pri tem so eh, tudi eh, umirali ljudje. 20 ljudi je v moji državi umrlo. Solidarnost, moja solidarnost in moje sočutje veljajo seveda njihovim eh, sorodnikom. Te naravne nesreče eh, imajo velike posledice za prizadete ljudi, njihov obs, eh, eksistenco, za okolje, za turizem, za celotno regijo kot takšno. Eh, v moji regiji je mnogo hektarjev zgorelo letos poleti in to seveda vpliva na naravo. Mi moramo najti odgovor, najti rešitev za te probleme. To zahtevajo državljani od nas. Evropske inštitucije tu ne morajo samo gledati in stati ob strani, morajo biti v stanju, da nekaj naredijo. Mi moramo tukaj pomagati in zagotoviti, da bodo prizadeta območja dobila pomoč. Eh, predvsem je potrebno nekaj narediti na področju preventive in tu moramo čim prej reagirati. Eh, zato pozivam Evropsko komisijo, da analizira položaj in spreme ustrezne ukrepe, da bi prišla do rešitev in da bi dala na voljo tudi potrebna sredstva. In drugi poziv eh, španski vladi, ki bo januarja 2009 prevzela predsedovanje svetu. Španska vlada bi morala biti v stanju, da se tu naveže na to in e, potegne partnerje za seboj. E, pomembno je, da e, vse uporablja tudi Evropski solidarnostni sklad. E, moramo se odločiti za skupno evropsko strategijo na tem področju. Na vsak način moramo premagati te gozdne požare. Naslednja gospa Balcani, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovane dame in gospodje. E Politična skupina socialistov in demokratov je to vse zasledovala, predvsem v zadnjih dnevih okoli Genove je prišlo vedno znova do gozdnih požarov v zadnjem času in ti so prizadeli velika območja. Zato eh, je izredno pomembno, da eh, svojo pozornost usmerimo v te naravne nesreče, eh, ki se nažalost vedno znova pojavljajo. Ne bi smeli dovoliti, da se to ponavlja. Moramo vsak dan paziti na to, da do takšnih eh, nesreč ne bo več prihajalo. Eh, Evropa mora postati aktivna in eh, zato mora imeti obvezne pravne akte, ker drugače na tem področju ne bomo imeli velikega napredka. Dejansko drži, da na jugu Evrope Eh, gori, ampak to zadeva pravzaprav celotno Evropo. Tu je potrebno tudi pregledati politiko različnih solidarnostnih skladov. Potrebno je intervenirati takoj, ne glede na to, ali, kakšen je vzrok te nesreče. Jaz mislim, da je izredno pomembno, da moramo eh, odobriti čim prej in na lažji način sredstva, da se lahko uporabljajo za boj proti eh, gozdnim požarom. In tu je predvsem potrebno omeniti solidarnostni sklad, ki mora biti sklad, ki se ga lahko čim prej uporabi v prizadetih območjih. Naslednja, gospa Grostet, dve minuti. Ja, Hvala lepa, gospa predsednica. Leta 2001 smo že zahtevali oblikovanje Evropskega mehanizma civilne zaščite, to je bilo po katastrofi 11. septembra. Potem smo ustvarili poseben sklad, potem smo imeli Barnjejevo poročilo. To poročilo podarja potrebo po solidarnosti. Danes sicer solidarnost deluje, ampak mora biti učinkovitejša in moramo delati bolj hitro tu sta dve stvari, ki sta pomembni. Najprej je tu odzivnost. Želimo in vsi tisti, ki so jih prizadeli ti eh, požadari, obžalujejo, da so postopki predolgi. Izvajanje teh postopkov traja predolgo, ampak ko izbruhne požar, je treba delati hitro. To pomeni, da potrebujemo več fleksibilnosti pri izvajanju ukrepov, čas je izjemno dragocen. Potem preprečevanje, preventiva. O preventivi ne govorimo dovolj. Tu gre za načelo subsidijarnosti in pravimo, države članice so tiste, ki morajo odločati. Ampak, ko ti požari prizadenejo biotsko raznolikost, ko prizadenejo okolje, ko uničujejo tisto, kar je najdragocenejše za človeka, premoženje, dediščino. Ko požari jemljajo človeška življenja, nimamo več pravice, da ne ukrepimo preventive. Gre v bistvu za kriminalno počasnost. Zato moramo imeti čim več sredstev na razpolago, tako da bomo lahko v okviru evropskega mehanizma civilne zaščite učinkovitejši. Naredimo vse, da bo naš proračun upošteval tudi te probleme. Vse to pa od nas zahteva, da oblikujemo poseben pristop do gozne in e, okoljske politike. O tem ne govorimo dovolj. Eh, e, Se pravi, odzivnost, preprečevanja in pa sredstva. Vse moramo narediti, da, e, Evrop, da Južna Evropa ne bo več trpela. Najlepša hvala. Naslednji govornik, gospod Arsenij, z dve minuti. Spoštovana gospa predsedujoča, gospod komisar, dame in gospodje. Še eno leto je bil evropski jug prizadet zaradi velikih e, gozdnih požarov. E, podnebne spremembe zadevajo predvsem gozdove na sredozemlju, ampak tudi v drugih območjih. Eh, Uničenje eh, sredozemskih gozdov pa uničuje tudi okolje in razne vire. Tu so potrebne preventivne okrepi in eh, evropska podpora tistim državam kot naprimer Grčija, ki so bili žrtve velikih gozdnih požarov. Brez dvoma obstajajo velike slabosti v boju proti gozdnim požarom. Ne samo, kar zadeva eh, gašenje, temveč tudi preventivo. Pomembno je, da eh, gozdove zaščitimo, predvsem tiste, ki se nahajajo okoli mest oziroma v turističnih območjih. Obstajajo tudi ljudje, ljudje, ki imajo koristi od takšnih gozdnih požarov. Delno Eh, podtikajo eh, požare, špekulacije. Eh, evropska petolitika za zaščito gozdov, to je nujno potrebno. Potrebno je zahtevati ponovno pogozdovanje prizadetih območij. Eh, morali bi na evropski ravni storiti nekaj tudi v boju proti podnebnim spremembam. Torej, najpomembnejše so torej preventivni ukrepi. Seveda, pa moramo potegniti bilanco, moramo uh, misliti tudi na prihodnost našega planeta, zato moramo nekaj narediti predvsem v Kömnhavnu, moramo pogledati tudi na države v razvoju in moramo o tej zadevi tudi tam govoriti. To se pravi, mi moramo biti tisti, ki eh, moramo biti dober primer eh, in zaščititi ogrožene gozdove. To zadeva predvsem Evropo in sredozemlje. Hvala lepa. Naslednji gospod Piper, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča, dame in gospodje. Razsežnost eh, bosnih požarov eh, presega zmožnosti majhnih in srednjih držav. Eh, pred, zaradi tega bi parlament eh, hotel, eh, da se lažje pride do solidarnostnega sklada. Eh, sredstva so nujno potrebna za, ponovno, eh, za obnovo in za preventivo. Eh, če bi izvajali eh, programe, potem bi lahko tu marsikaj popravili. Je pa to seveda jasno v nacionalni odgovornosti. Morali bi imeti strožje kazni za požigalce, eh, tam, kjer, predvsem tam, kjer se to lahko dokaže. Potem treba je tudi usposabljati ljudi. Tudi Evropa mora več narediti, mora bolje usklejevati. Znanje evropskih gasilcev je treba prenesti v tiste območja, kjer so te naravne nesreče najbolj pogoste. In tu je potrebno tudi čezmejno sodelovati. Zato pričakujemo predloge komisije, seveda ne, da bi eh, posegali v pristojnosti držav članic. To je izredno pomembno, torej ne eh, se vmešavati v pristojnosti držav članic evropska letala, to si lahko zamislimo, ampak kaj, dame in gospodje, e, jaz mislim, da če Eh, bi eh, dejansko eh, naredili nekaj tudi na nacionalni ravni, če bi uporabili vsa možna sredstva, potem bi lahko tudi nekaj dosegli. Najprej moramo narediti prvi korak, potem šele drugega. Prvi korak je evropska pomoč za samo pomoč, usposabljanje, šolanje in boljše evropsko usklajevanje. Hvala lepa. Najlepša hvala, naslednja gospa Ajala, ena minuta. Najlepša hvala. Eh, hotela bi najprej izraziti svoje solidarnost in sočutje s družinami žrtev. Pomembno je, da Evropa končno razvije en očikovit inštrument za to področje. In eh, menim, da je tu potrebno tudi druge stvari vključiti. Potrebujemo nekaj podobnega in podoben akcijski načrt na evropski ravni z jasnimi cilji in strategijami, kjer bi bilo možno prej intervenirati, hitreje intervenirati. Sočasno pa moramo eh, tudi izboljšati pogoje dela tistih, ki intervenirajo na kraju samem. Potrebujemo preventivno kulturo, tako da lahko hitreje interveniramo. Potrebujemo seveda tudi boljše usklajevanje in jasno eh, potrebujemo solidarnost. Mislim, da je španska vlada to tudi jasno pokazala. Mi se veselimo, da je yeah. Tukaj je govor tudi o pilotnem projektu in eh, upamo, da bo do takšnega mehanizma dejansko prišlo. Eh, sred, solidarnostna sredstva so odločilna, mi mislimo, da lahko to zelo dosti pomaga. Eh, najlepša hvala, gospod Franko, dve minuti. Gospod predsednik. Gospod komisar, kolegice in kolegi, tudi eh, letos smo bili priča goznim požarov v Franciji, Španiji, Italiji, eh, še toliko močnejši pa so bili v Grči. Več kot 100 hektarov gozdov je izgorelo. Ogromno materialne škode je bilo. Ravno tako pa je bila prizadeta biotska raznolikost eh, in eh, izgubili smo tudi človeška življenja. To se je ponavlja in zaradi tega smo šokirali. Vsako leto eh, se požari ponavljajo zaradi klimatskih sprememb in zato pozivam, da na evropski ravni obliku, oblikujemo skupni pristop k naporom in da oblikujemo skupni boj proti požarom. Želim, da se konkretizirajo projekti sredozemlja za boj proti gozdnim požarom in sicer v okviru Unije za sredozemlje. Pozdravljam obstoječe pobude, ravno tako pozdravljam Evropski sistem informiranja o gozdnih požarih, pilotni projekt, Prav tako pa eh, zahtevam, da se solidarnostni sklad uporablja na učinkovit način v boju proti krizi in da se oš, okrepi zaščita in vsi instrumenti, ki jih predlaga Mišel Barnier že od leta 2006. Tako da lahko na tem dela 27 držav članic in tudi druge države. Vendar pa je izjemno pomembna izmenjava znanja in pa dobrih praks, zlasti na področju preventive. Naj podarim pionirsko eh, vlogo gasilcev v mojem departmaju in ravno tako bi želel ta primer ponuditi Evropi, to je lahko koristen primer za Evropo. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Korhola. Dve minuti, prosim. Gospod predsedujoči, eh, letošnje leto je bilo izredno tragično, kar zadeva gozdne požare. Mi smo izgubili zelo dosti gozdov. Eh, posledice vsi poznamo. Obstaja dosti teorij, naprimer, da podnebne spremembe vplivajo na večje število gozd lepih požarov. E, mm, od junija do septembra, poletje začne prej, e, poletje je suho in vroče. E, naprimer, že v marcu smo bile priče velikih gozdnih požarov v Španiji. Problem pa ni samo v tem. E, okoljski znanstveniki so v ugotovili, da so razlog za gozne požare tudi socioekonomski vzroki. Tudi, naprimer, gradbeništvo, različne rastline, e, premalo preventive in e, usposabljanja, e, nesposobnost, da se ugotovi, kaj so vzroki gospod predsedujoči, morajo, moramo nekaj spremeniti. Na vsak način moramo ugotoviti, kaj so vzroki, e, da se zadeve ne bi ponavljale. Od nas je odvisno, kako bodo stvari tekle naprej. Mi se ne smemo držati slabe prakse, moramo narediti nekaj pozitivnega. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sari. Gospod predsedujoči, strinjam se s tem, kar so do sedaj povedali. Vedno je boljša preventiva kot popravljanje eh, posledic. Eh, Eh, gozni požari, poplave v Južni Evropi. Zato potrebujemo sredstva, satelitski nadzor, potrebujemo podobne alarmne sisteme, kot jih imamo na finskem že leta dolgo. Poleg tega na nacionalni ravni moramo poskrbeti za to, da bi morala gasilska oprema biti na eh, zadnjem eh, eh dosežkih tehnike. Vedno več poplav, eh, tudi tu je, so razlog podnebne spremembe in najboljša preventiva je, da v Kopenhagno dosežemo uspeh. Preventiva pred poplavami Tud, tu se lahko marsikaj naredi na nacionalni ravni, ampak eh, potrebna je prava gozdarska politika, potrebno je gozdove ustrezno zaščititi in moramo se pogozdovati z primernimi eh, drevesi. Eh, mi moramo eh, predvideti tudi objekte, potrebujemo boljše zaščitne ukrepe. Moramo priznati, da to so zadeve, ki so v pristojnosti nacionalnih držav. Tu Evropska unija ne more prevzeti odgovornosti. E, solidarnostni sklad je pomoč v nesreči in države članice se morajo zavedati, da je najbolj pomembna preventiva. Hvala lepa, naslednji govornik je gospod Mato, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gozni požar je vedno tragedija, tako z človeškega vidika, ekolskega ali pa gospodarskega vidika. Nažalost, sem bil zelo blizu. Eh, in sicer v La Palmi na Kanarskih otokih. Zato sem vesel, da eh, bomo to resolucijo sprejeli z večino, kaj ti to lahko pomeni pomemben prispevek k reševanju problema. Mi moramo razmišljati o tem, e, moramo drug drugemu pomagati. E, spre, podnebne spremembe, zagotovo je to razlog e, za to, da e, pride do teh požarov. To so vzroki, ki te nasreče še po, e, slabšujejo. E, gozdove se vedno manj upravlja in moramo eh, na vsak način eh, povečati tudi kazni, če gre za eh, potikanje požarov. Moramo imeti učinkovito strategijo, da bi učinkovito se borili proti tej naravni nesreči. Zato so potrebne skupne akcije, tudi pomoč je pomembna pri obnovi in tudi zakritje socialnih stroškov. Eh, gospod komisar je govoril o možnostih intervencije Evropske unije, o e, uporabi evropskih sredstev. To je zagotovo izredno pomembno. Tudi program Life e, Plus e, je eden od teh e, možnosti. Potrebno je čim prej intervenirati za to. Mislim, da je ta resolucija na vsak način prava pot. E, Naslednji govornik je Fernandeš, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam tudi komisarja, spoštovane kolegice in kolegi. Pokazati moramo našo solidarnost, vendar pa nam daje to tudi priložnost, skoraj da dožnost, da delamo na tem, da bi izboljšali, prilagodili zadeve. Seveda, to velja za solidarnostni sklad EU. Zagotoviti moramo, da ga bomo resnično uporabili in to takrat, ko je to potrebno. Tako da se bomo lahko lotili teh katastrof. Spremeniti moramo tudi gozdarsko politiko. Prav tako potrebujemo evropsko politiko, kar se gozdov tiče. In cilj lete mora biti, da cenimo gozdove, pa tudi preprečujemo požare. Veliko držav članic, med njimi tudi Portugalska, nima zemljiškega registra, katastra vseh zemljišč in ne vemo, kdo je lasnik določenega zemljišča, naprimer. In to je seveda potem težko izvajati dobro gozdarsko politiko. Kar se preventive tiče, pa bi podal tudi predlog. Zakaj ne bi vključili boj, preventivni boj proti požarom, tudi v načrt za užitev evropskega gospodarstva? Če želimo spodbujati gozdarstvo in pogozdovanje in uporabiti les, ki ga pridobimo iz gozdov, za biomaso in to dobro izkoristiti, potem mislim, da bi tako dosegli veliko tudi na področju okolja. Zaščitili bi gozdove, prav tako pa bi ustvarili delovno mesto. In to je nekaj, kar je v tem trenutku eden od evropskih ciljev. Mister. Hvala lepa, gospod Van Nistelrooy. Dve minuti, prosim. Hvala lepa dobro je, da govorimo o tem. Prvi dan v Strasburu v tem mandatu. Govorimo o katastrofah na jugu Evrope in hvaležen sem kolegom, ki so izdelali dobro besedilo in dobro resolucijo. To vprašanje ima posledice za ljudi. In govorimo o veliko stvarih, ki so blizu ljudem in o solidarnosti. To se je zgodilo na jugu Evrope, vendar pa kdo vemo, da se bo po zimi, se bodo pojavile po zimi poplave, ki je druge po Evropi. Veliko krat smo že govorili, kako bi lahko izboljšali solidarnostni sklad. Ne zahtevamo samo novih instrumentov. Zagotoviti si želimo, da bi obstoječi instrumenti bili bolj racionalno in bolj učinkovito uporabljeni. Komisar Dimas. V parlamentu smo dejansko tudi že natančno povedali, kje bi bilo potrebno stvari izboljšati. Svet pa ni storil ničesar. Že dve leti se nič ne premakne naprej. Ali se bo kaj premaknilo? Omenili ste izboljšave, kar se tiče letal, ki pomagajo pri gašenju požarov, vendar pa to ni dovolj. In potem tudi ta enota za civilno zaščito. To je seveda dobra zamisel sama po sebi, da bi imeli takšen instrument, vendar pa bi tukaj vseeno morali biti države članice tiste, ki bi izboljševale podlago in šolale ljudi. Potrebno pa je zagotoviti sredstva tudi regijam samim, naprimer za pogozdovanje in tako dalje. To ni potrebno urejati centralno, to morajo urejati države članice. Vendar pa je potrebno nameniti sredstva za to, zato imamo strukturne sklade. Zakaj ne začnemo? Kot smo že slišali, bi to lahko bil del načrta za oživitev gospodarstva. Tako bi lahko kar najbolje izkoristili instrumente, ki jih imamo. In to bomo tudi podprli. Hvala lepa. Gospod Antonijo Kansijan, dve minuti, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, resolucija, ki jo je uložil EPP z naslovom naravne katastrofe, to je tisto, o čemer govorimo. Vendar pa rad bi spregovoril o nekaj točkah, ki jih v resoluciji ni. Vendar pa bi te točke navedel zato, da bi izboljšal to resolucijo kot predloga sprememb. Na jugu Evrope smo nedavno imeli veliko nesreč. Ena od regij je bila prizadeta zaradi plazov in zaradi izredno slabega vremena. Torej, ne gre samo za požare, tudi poplave niso nič novega. V prihodnosti bomo videli veliko sprememb kot posledico podnebnih sprememb in segrevanja podnebja. Zato moramo zagotoviti infrastrukturo za preprečevanje težav, če je to možno ali pa, če to ni možno, vsaj hitro omejiti posledice, če pride do požara ali kakšne druge katastrofe. Naravne nesreče so prav tako pogosto povezane s človeškimi dejavnostmi. Zagotoviti moramo, da bomo imeli na voljo tudi primerne sankcije za kaznovanje takšnih dejanj. Potem se moramo gledati tudi solidarnostni sklad. Da, pomembno je zagotoviti sredstva v tem skladu, vendar pa pomembno je tudi razširiti posredovanja na druge naravne nesreče. Da bi osredotočili določene sklade na druge naravne nesreče, to ne bi bilo dobro. Potrebno je bolje usklajevati. Kolega Mauro je to že izpostavil. Hvala lepa, to je bil zadnji govornik na mojem seznamu. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Pritegnite pozornost predsedojočega. Gospa Megines želi besedo, prosim. You, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Razpravo sem poslušala v svoji pisarni in na Irskem na srečo nismo imeli teh katastrof, kot jih imajo na jugu Evrope. Dve misli. V parlamentu govorimo samo o stvarih, ki prizadenejo lastno državo. In sedaj imamo razpravo na Irskem o Lizbonski pogodbi in govorimo o solidarnosti po vsej Evropi. Zato mislim, da bi morali tukaj ravnati drugače. Govoriti bi morali začeti tudi o stvarih, ki ne zadevajo samo nas, tudi druge države članice, tako da bi resnično začutili to večjo solidarnost med poslanci v Evropskem parlamentu in da bi naslovili skrbi naših državljanov. Naprimer, dobro bi bilo, če bi tudi drugi govorili o skrbeh, ki jih imajo Irci mislim, da bi to pomenilo več solidarnosti, da bi Evropa skuša delovati v prid vseh in ne samo za določeno državo članico. Tega nam ni uspelo doseči v Evropski uniji in to moramo sedaj nekako doumeti tudi v razpravi o Lizbonski pogodbi. Naj torej izrazim svojo solidarnost za težave na jugu Evrope. Potrebno se je upreti in uh, kaznovati tiste, ki so potaknili požare in potrebno je tudi dobro upravljati z naravnimi viri. In seveda je potrebno dati na voljo tudi solidarnostne sklade za tiste, ki sredstva potrebujejo. Hvala lepa. Gospod Lopes Aguilar, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar Dimas. Prvič sem poslanec v Evropskem parlamentu. In v tej razpravi je postalo jasno, da se razprava vedno bolj vrača na velike kozne požare, ki smo jih imeli na jugu Evrope, Italija, Francija, Španija, Grčija. Tudi o La Palmi je bilo govora. Tam smo imeli velik požar, to je na Kanarskih otokih, vendar pa pomembno je, da nam je vsem jasno, tudi če je to bolj pomembno za jug Evrope, ker je tam intenzivnost požarov večja, pa vendar moramo spostaviti povezavo med državljani in Evropo. Jasno mora biti, da lahko Evropa nekaj doda pri preventivi in bolje usklajuje institucije, komisijo, svet in tudi parlament o sodelovanju z državami članicami. Da se bomo hitreje odzivali pri teh težavah in da bomo imeli evropski odziv. Kar se solidarnostnega sklada tiče, potrebno je sproštiti sredstva. To je odločilnega pomena in potrebno je nameniti prihodnost tudi mehanizmu za civilno zaščito. To bodo opazili tudi državljani. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Figoredo, minuta. deste flagel dos incêndios florestais. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, vsako leto se vedno znova pogovarjamo o državah na jugu, Grčija, Španija, Italija, Portugalska. Potrebno je sprejeti vse ukrepe, da se takšne razmerje ne bi več ponavljale. Kajti to uničuje naše gozdove, živali, domove, biotsko raznolikost in v najslabšem primeru tudi človeška življenja. Upoštevati moramo, da so razmere zelo težavne, da ljudje vedno bolj zapuščajo tudi podeželje. Skupne, skupna kmetijska politika mora delovati preventivno in več funkcionalno, kar se kmetijstva tiče. To vključuje tudi območje sredozemlja in gozdove na tem področju. Tudi male kmetije so pomembne, potrebno jih je podpreti. Tudi to je eno od sredstev, sredstev preventive. Naslednja govornica, prosim. Spoštovani kolegi, spoštovani gospod komisar, zelo zadovoljna sem, da je gospod komisar Dimas govoril o tej temi. Še prav posebno sem vesela, da govorimo tudi o pomoči preko naših meja, tudi na drugih celinah. Upoštevati moramo celotno sredozemlje in potrebujemo tudi sprostitev, takošno sprostitev pomoči. In prav tako moramo uporabiti tudi naše znanje o gozdovih. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste se držali časa. Sedaj pa še gospod Luan. Mulțumesc, domnule președinte. În vara acestui an port... Hvala lepa, gospod predsedeoči. Portugalska, Španija, Italija, Grčija so bile prizadete strani strašnih požarov. V Grčiji so požari uničili približno 21 tisoč hektarjev zemljišč uničevali so domove. Na evropske ravni moramo usklejevati in to smo tudi storili. Francija in Cipr sta poslala letala za boj proti požarom. Evropska strategija se zdi, da je delovala. Evropska solidarnost se lahko izkaže v takšnih razmerah in to je lahko veliko pomoč ljudem. Potrebno je prevzeti določene obveze, spet spostaviti infrastrukturo, pomagati ljudem in potrebno je delovati tudi širše. Potrebujemo pa tukaj manj birokracije pri dostopu do sredstev. V moji državi je bilo lani tako, da smo imeli veliko naravnih nesreč, julija. Danes, septembra 2009, še vedno nismo dobili sredstev v Romuniji. V prihodnosti potrebujemo trajnostno gozdarsko politiko in eh, pravo strategijo za posredovanje. Hvala lepa. Sedaj pa gospod komisar, gospod Dimas za zaključne besede. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil cenjenim poslancem Evropskega parlamenta za njihove prispevke. Slišali smo veliko pomembnih zamisli, pripomp in predlogov. Izjemne okoliščine veliko krat prinesejo veliko okoljsko, velike okoljske posledice in tudi posledice glede človekovih življenj. V prihodnosti bomo verjetno imeli še večje nesreče, večje katastrofe. In sicer ne bo šlo samo za gozdne požare, in verjetno ne bo vse skupaj omejeno samo na jug Evrope. To bo verjetno prizadelo tudi severno Evropo. Prihajalo pa bo tudi do drugačnih nesreč, kot so poplave, naprimer. Zato je pomembno, da izboljšamo uporabo evropskih sredstev, da se bolje usklajujemo, da bo resnično prišla na plan tista dodana vrednost. To se je potrdilo tudi s požari letos skupnost je bila obvezana ne samo odzvati se na te naravne nesreče in izboljšati sposobnost odzivati se, temveč tudi izboljšati nadaljne ukrepe. To je veliko govornikov danes tudi omenilo. Spomniti moram na to, da je februarja komisija podala sporočilo, šlo je za preventivo pred naravnimi nesrečami tudi pred nesrečami, za katere so odgovorni ljudje. In komisija je podala določene predloge. Pričakujemo pripombe Evropskega parlamenta in tudi sveta na to sporočilo. Mislim, da je novi parlament dejaven in ne bo pustil čakati na ta odgovor. z resolucijo, osnutkom resolucije, bomo poskušali podati odgovor. Parlament bi naj glasoval tej resoluciji na naslednjem zasedanju, potem bomo lahko začeli dejavnosti na tem področju. Prav tako bi rad izpostavil, da je veliko poslancev izpostavilo dejstvo podnebnih sprememb, tudi gospod Podimata. In prilagoditve, ki so potrebne na te podnebne spremembe. Prav tako je potrebno prestrukturirati skupnostno strategijo za gozdove. To seveda vedno znova postavlja povezavo, spostavlja povezavo tudi s podnebnimi spremembami. In sporočilo komisije je o tem govorilo. To je zelo pomembno. Pomembna, pomembno pa je tudi sporočilo, ko smo ga pripravili prejšnji teden, glede financiranja. Namreč Köbenhavnski dogovor bo zelo pomemben in tukaj bo šlo tudi za financiranje prilagajanja na podnebne spremembe in sicer v državah v razvoju. Potrebni so ukrepi za to, da bi tudi v teh državah omilili posledice podnebnih sprememb, toplogrednih plinov in tako dalje. Tako da bi tudi te regije lahko napredovali, kar se tega tiče. Predlagal sem, da ne čakamo zgolj na leto 2014 s temi ukrepi, da že od leta 2010 s tem začnemo in upam, da bo Evropski svet 17. oziroma potem kasneje oktobra namenil ustrezna sredstva za to, da bomo lahko te ukrepe takoj sprejeli in da bomo tem državam lahko pomagali in da bodo te države videli, da Evropska unija in tudi druge razvite države dejansko tudi držijo svojo besedo. Veliko, in to se mi zdi pomembno, je bilo govora tudi o vlogi skupnost, sredstev skupnosti. Uredba o podeželskem razvoju in sklad za regionalni razvoj ponujajo priložnost za podporo nacionalnim ukrepom. Komisija bo izkoristila te možnosti. Solidarnostni sklad je prav tako pomemben in tukaj bomo skušali podpreti ukrepe držav članic. Nekdo je dejal tudi, da je posredovanje komisije bilo nekaj, kar bi moralo biti hitrejše. To, sta dve, to, to je tema, kjer ni bilo vse jasno. Po eni strani je šlo za to, da moramo spodbuditi skupnostni mehanizem, po drugi strani pa je bilo govora o solidarnostnem skladu. Kar se mobilizacije mehanizma za civilno zaščito, moram reči, da bi to se moralo zgoditi v realnem času. Naprimer, če imamo gozne požare v Grčiji, moramo v eni uri sprožiti ta mehanizem. In to je grška vlada storila. In letala so bila takoj na voljo. Naslednji dan so bila pripravljena na posredovanje. To je neposredna mobilizacija in to sem tudi dejal na začetku. Tako pri tsunamiju, kot tudi pri Katrini smo bili prvi, ki smo se dejansko mobilizirali tudi odzvali in smo imeli potem tudi sredstva na terenu samem, na kraju samem. Veliko je bilo tudi hvale glede tega hitrega odziva v zadnjih letih. Veliko pa je bilo govora tudi o možnostih, ki jih to ponuja in da moramo vse skupaj razširiti v smislu zaščite državljanov, okolja in seveda tudi lastnine državljanov. Kar se solidarnostnega sklada tiče, tudi tukaj je bilo povedanega veliko pravilnega. Potrebujemo večjo prožnost, to je res. In odzvati se moramo kar se da hitro. Kajti filozofija solidarnostnega sklada je takšna, da je potrebno nujna sredstva sprostiti, kar se da hitro, ko nastopijo nesreče. Zato je seveda pravilno, da se Evropska komisija takoj odzove, seveda pa morajo tudi nacionalne države, pa naj se gre za središča ali za regionalne ravni, postati dejavne. In ukrepati, tako da lahko namenimo sredstva pa tudi z teh ravni. Po letu pa se tudi po predpisih mora nekaj zgoditi. In to je tudi logično, gotovo pa je dobro, da bi imeli več prožnosti. Končujem, se prečujem, da sem nekoliko daljši, da pa to je zelo pomembno vprašanje. Preden pozabim, bi rad spregovoril še o nečem. Kar nekaj govornikov je govorilo o programu za oživitev gospodarstva. Gotovo je pomembno, da tukaj omenimo tudi preventivne ukrepe pred naravnimi nesrečami. Morda bi lahko predvideli, da bi to začeli izvajati naslednje leto. O tem se veliko razpravljam. To bi imelo koristi za gospodarske dejavnosti, za zaposlovanje, prav tako pa bi to bilo prednostno tudi zato, ker bi lahko veliko sredstev, ki jih namenimo sanaciji, namenili preventivi. In tako bi lahko omejili ta sredstva za sanacijo. In za zaključek mi dovolite naslednje. Nevarnost gozdnih požarov in drugih naravnih nesreč, potresov, vojaških vaj, dejavnosti, kajti tudi vojaki so aktivni pri poplavah, pri požarih, pri potresih, pa tudi, ko smo morali zavarovati begunce iz Libanona, torej tudi vojaške note lahko prispevajo pomemben delež. nikako ne moremo vseh nevarnosti izkori, izkoreniniti, vendar pa lahko se hitreje odzovemo, lahko smo solidarnostni in lahko še bolje obvladujemo takšne nesreče. Komisija se obvezuje, da bo vedno znova skušala izboljšati odziv skupnosti, tako da bi varovali okolje in tudi državljana. Na zakonec bi se rad zahvalil parlamentu da nas je tako odločno podprl in da skuša vsa sredstva nameniti v korist vsem evropskim državljanom. Hvala lepa. Komisarju se želim zahvaliti za njegove izčrpne odgovore. Hvala lepa še enkrat. S tem zaključujem razpravo o tej točki. Glasovanje bo v sredo in sedaj mislim, da gremo lahko naprej in se dotaknemo naslednje točke na dnevnem redu. To pa je izjava komisije o prostotrgovinskem sporazumu za Južno Korejo. Povdarek bo na evropski industriji. Prosim, Lady Ashton, da vzame besedo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko eh, potencijala predstavlja azijski trg, tako za Eh, svetovno trgovino vendar pa obstajajo še vedno precej